Good afternoon, dear colleagues. Lep popoldan, kolegice in kolegi. And welcome to you. Prisrčno dobrodošli na konstitutivni seji odbora v tem sklicu. S tem odpiram sejo in želim vam vsem čestitati. Eh, kolegicam in kolegom, ki ste bili izvoljeni v Evropski parlament ali ponovno izvoljeni. In želim vam čestitati tudi k odločitvi, da boste sodelovali v delu odbora za proračun, ki je med najbolj pomembnimi. In od prvega dneva naprej bomo igrali pomembno vlogo v pogajanjih o prihodnem proračunu Evropske unije 2021-2027. Čestitke in dobrodošli v odboru za proračun. Jaz bom predsedoval v prvem delu tega, te seje. Um, in sicer, ko bo šlo za izvolitev novega predsednika. V prejšnjem mandatu sem bil podpredsednik eh, tega odbora in naš edini namen je, da izvolimo predsednika odbora in štiri podpredsednike. Najprej bomo izvolili predsednika in potem štiri podpredsednike. Člani se morajo zavedati, da potrebujete glasovalne kartice in sicer morajo biti na razpolago, če bi bilo potrebno elektronsko glasovati. Če člani nimajo sabo te glasovalne kartice, potem prosimo, da vprašate um, asistente, da dvignejo za vas na tretjem nadstropju te uh, Eh, kartice. In potem želim povedati, kdo so nadomestni člani. Matteo Adinolfi, ki nadomešča Anomo Frisco, Claire Fox, Jonathan Bulloka, Annalisa Tardino, nadomešča Valentina Granta, Mario Foruri, nadomešča Ruperta Lova, Melinda De Luci, Eh, gospoda Nilsona in Herbert Dorfman nadomešča Rainerna Villanda. Če so še drugi nadomestni člani, ki um, tu zastopajo redne člane, pros, vas prosim, da o tem obvestite sekretarjat, pred, preden bomo začeli z glasovanjem. Sedaj pa lahko gremo na izvolitev novega predsednika. Prva naloga je, da ugotovim sklep, sklepčnost. 41 članov nas je, več kot 11 članov je v. Eh, prisotnih, zato je zagotovljena sklepčnost in lahko um, začnemo z izvolitvijo. Predtem pa predlagam, da predlagate kandidate. Torej, politična skupina lahko predlaga kandidate ali trije poslanci skupaj lahko predlagajo kandidata. Če so torej kandidati za mesto uh, Eh, predsednika tega odbora, jih prosim predlagajte. Želim pa vas tudi povedati, da če se nekdo predstavi sam kot, kot kandidat, mora biti polnopravni član odbora, eh, razen tega mora imeti izpolnjeno izjavo o finančnih interesih in tudi izjavo o ustriznem eh, ravnanju. Eh, Uh, v skladu z etičnim kodeksom. Torej, pred, uh, sprašujem, kdo želi kandidirati za predsednika. Gospe in gospodje, ime mi je Bogdan Žojca. In sem član odbora za proračun in v imenu eh, politične skupine IKR želim predlagati Johan van Felda, Johana van Felda kot predsednika odbora za proračun. Uh, gospod van Overveld je bil uh, prej um, finančni minister v Belgiji, je uh, ekonomist in prepričani smo o tem, da ima ustrezne izkušnje in kvalifikacije, da bo lahko sposobno vodil ta odbor in da bo to lahko, um, da mu bo to uspelo v naslednjih dveh letih in pol. S tem želim torej kandidirati gospoda Van Uferfelda za um, predsednika tega odbora. Hvala. Van Uvertfeld eh, je torej kandidat v imenu skupine IKR. Ali so še drugi kandidati? Če ne, sprašujem gospoda Van Uvertfelda, ali sprijima to uh, imenovanje. Če uh, eh, sprijima to imenovanje, predlagam, da ga potrdimo s ploskanjem. Johan van Overfeld. Van Overfeld, sedaj pa boste vi prevzeli predsedovanje in želim vam seveda tudi uh, vse najboljše za vaše predsedovanje in s tem vam tudi um, <clears throat> vas prosim, da me nadomestite. Good afternoon to you uh, all. Tudi jaz vam želim lep popovdan. Najprej želim čestitati vsem izvoljenim oziroma ponovno izvoljenim članom, tako kot uh, je že povedal govornik pred mano. Veliko čast mi je, da sem na tem mestu in storil bom vse, da bom ustrezno izpolnil eh, to pomembno nalogo na najboljši možni način. In Pri tem upam, da lahko računam na pomoč vas vseh, podporo vseh. Johan, Johan van Overfeld mi je ime, prej smo slišali Johana, ampak verjetno lahko po videzu že eh, domnevate, da je Johan in ne Johana. In sedaj nadaljujemo z naslednjimi točkami. Sedaj bomo nadaljevali z um, izvolitvijo podpredsednikov. Najprej bomo izvolili prvega, potem drugega, tretjega in četrtega podpredsednika. Tako kot je bilo že povedano, da nadomestni člani, ki um, sodelujo pri tem glasovanju, torej um, imena so bila že navedena in če bi se kaj spremenilo v zvezi s tem, je treba. Um, sporočiti spremembo imena nadomestnega člana pred uh, glasovanjem. Torej, sklepčnost je zagotovljena, v dvorani se ni nič spremenilo, tako da je sklepčnost še naprej zagotovljena. Tudi jaz uh, želim uh, poudariti, da uh, poslovnik uh, zahteva, da uh, je predsedstvo uh, da mora biti predsedstvo. Um, Da mora biti zagotovljena raznolikost v predsedstvu, ne more biti sestavljeno samo iz moških ali samo iz žensk, in tudi ne eh, s uh, člani iz samo ene države članice. Zato je moj predlog, da takoj uh, začnemo z izvolitvijo tretjega podpredsednika kaj ti tako, kot je bilo uh, sporočeno, imamo kandidatko za to funkcijo in če se bomo tako dogovorili, potem bomo uh, zagotovili tudi ta pogoj glede um, ustrezne zastopanosti spolov. Če se strinjate s tem, bi ravnali tako, kot sem predlagal. Uh, in predlagam, oziroma prosim, da predlagate uh, tretjega podpredsednika, podpredsednico odbora za proračun. Hvala, najprej vam želim čestitati k izvolitvi in upam, da bomo zelo tesno sodelovali in da bomo branili učinkovito stališče parlamenta v zvezi s pro proračunom. Želim predlagati Margarito Marquez kot tretjo podpredsednico. First of all, have to ensure that Torej, moramo um, zagotoviti, da je kandidatka polnopravna članica, da je izpolnila izjavo o finančnih interesih in tudi izjavo v zvezi s eh, kodeksom um, primernega ravnanja. In to se je tudi zgodilo. Gospa Marquez je bila predlagana za. Je bila predlagana za funkcijo tretje podpredsednice. Sprašujem, ja ali sprejema to imenovanje ja. Sprejemam. Ali lahko spet to potrdimo z aklamacijo, ker ni drugih kandidatov. So we go from three to one and... Zdaj pa gremo od 3 na 1. sorry, just a beginner's mistake. I have. Ja, to so napake začetnika. Seveda prosim podpredsednico, da se mi tu pridruži na predsedniškem odru. Okay. So, uh... Sedaj pa nadaljujemo z um, imenovanjem kandidata za prvega podpredsednika, podpredsednico tega odbora, gospod Fernandez. Hvala, gospod eh, predsednik. Eh, eh, čestitam, ELS e predlaga gospoda Levandovskega za prvega podpredsednika. In z ekipo, ki jo predlagamo, bomo imeli s predsednikom, podpredsednikom in člani koalicijo, ki se bo zauzimala za Evropsko unijo in njene državljane. Hvala. You, uh, Ali sprejemate to imenovanje? Ja, sem pripravljen za takojšnje ukrepanje. Tako smo torej že trije. Ali lahko nadaljujemo spet tako, da ga potrdimo s ploskanjem? Gospod Levandovski, prosim, da se nam tudi vi pridružite tu za predsedniškim odrom. In sedaj gre za imenovanje četrtega oziroma drugega podpredsednika, kandidata za drugega podpredsednika. Prosim, hvala gospod predsedujoči za eh, skupino Renew Europe. Predlagamo gospoda Olježa Stella, ki je bil minister za evropske zadeve in za proračun v Belgiji. Gospod Šastel. Gospod Šastel, ali sprejemate to imenovanje ja. So, please, uh, we... um, ali lahko spet uh, potrdimo s ploskanjem ja? Please, Mr. Chastel. Gospod Chastel, prosim, da se nam pridružite. In sedaj bomo imenovali še četrtega podpredsednika tega odbora. Spet gospod Fernandez, prosim, hvala še enkrat, gospod predsednik, predlagamo gospoda Herbsta. Gospod Herbst, ali sprejemate to imenovanje in ali lahko spet eh, ga potrdimo s eh, aklamacijo? Uh, to je vse šlo zelo gladko in to je nekako tudi eh, dobra napoved za delo v tem odboru v prihodnosti. In še zadnje obvestilo naslednja seja bo 22. julija in sicer se bo začela ob 16. do 18.30 in 23. julija od 9. do 12.30 ure. Ta seja bo potekala tu v Bruslu. Hvala.